I hope that everybody has kissed everybody. Upam, da ste se že vsi poljubili in si čestitali, tako da bomo lahko nadaljevali z obrazložitvami glasov. Mr. Mamikins. Gospod Mamikins. Dragi kolegi, mi začenjamo z obrazložitvami glasov in moramo prisluhniti kolegom, tako da prosim zaključite s pogovori v dvorani. deci pentru recomandare doamna Sandra Calniete, acordul global de. Gospa Sandra Calniete, gre za sporazum z Vietnamom in pri tem poročilu bo govoril gospod Mamik in si izvolite. Želel sem povedati, da zgodovina Evrope kaže, da moramo spremeniti različne sporazume, tako da bomo upoštevali tudi širitev Evropske unije.